You're not impressed. Okay. Example is on the way. Hmm? is on the way for the Libyan. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich begrüßen. Gospodin, gospodje, prisrčno pozdravljeni. Na današnji seji, ali ima kdo kako pripombo na dnevni red? Ne. Drugič dve sporočili. Prvo, ravno kar smo se tu pogovarjali o tem, da bodo naslednje leto naše seje uh, torej, da je treba malo spremeniti in bolj povzeti več sej, tako da bo možno tudi lažje načrtovati te seje. To je bilo v zadnjem času vse zelo razdrobljeno. Ne vem, ali bo to uspelo. Gre predvsem tudi za usklajevanje eh, datumov z drugimi odbori, ampak to si moramo bolje ogledati, mislim, da nam bo to olajšalo delo, torej da bomo lahko več eh, delali tudi doma z voljivci eh, kot pa tako, ko imamo sestanke in seje, ki trajajo samo po dve uri, bomo videli, kako, ali bo to možno ali ne. Hm? Torej, eh, izid volitev v Egiptu je sedaj znan, kljub večkratnim, večkratnemu preštivanju glasov ima gospod Morsi, še vedno večino, ampak vojska je očitno izkoristila čas, da omeji pristojnosti predsedniku. Sedaj bomo videli, <clears throat> ali bo prišlo, prišlo do ponovnih protestov proti temu. Na vsak način je pozitivno, da je predsednik Morsi rekel, da želi delati v korist cele družbe. Eh, in da želi zagotoviti tudi pravice kristjanom. To je na vsak način tudi pomembno in eh, mislim, da moramo izraziti podporo takemu cilju, predvsem, da se zagotovijo tudi manjšinske pravice. Kaj ti eh, ne sme voditi do tega, da, pri, da se nadaljuje ta delitev družbe, kar ima lahko hude posledice in kar nas seveda tudi skrbi. Ali želi kdo kaj povedati v zvezi s tem? Ne. In sedaj sledi vprašanje v zvezi s Kubo. Zatiranje, ki ga kubanski režim izvaja nad gibanjem Dame v Belem. Mogoče bi kolega Tomaš Kaminski, ali je tu v dvorani, podal kratek uvod v ta, to vprašanje zapisni odgovor komisiji. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala, da imam možnost, da tu lahko spregovorim o vprašanju, ki naj bi bilo središče naše pozornosti Srednji Ameriki in sicer gre za vprašanje človekovih pravic na Kubi. Moje vprašanje, zapisni odgovor visoki predstavnici Catherine Ashton se nanaša na zatiranje nad gibanjem dame v bilem. Te dame nadaljujejo mirno, miren boj predvsem za osvoboditev iz zapora eh, družinskih članov. Mnoge teh žensk so zaprli in so jih eh, tudi in so tudi oplenili njihove domove. In mislim, da nas mora to spodbuditi, da razmislimo o odnosih do eh, komunističnega režima v Havani. Moramo upoštevati naslednje. EU je najpomembnejši trgovinski partner z eno tretjino vseh eh, tujih investicij. Več kot polovica turistov prihaja iz Evrope in to bi moralo načeloma pomeniti, da je, je Havana za EU uh, eh, neka sila, ki jo mora ustrezno upoštevati in kot eh, unija demokratičnih vrednot se zauzemamo za svobodo vseh. In čeprav je eden glavnih ciljev zunanjega delovanja, eh, torej je predvsem tudi boj za človekove pravice, ampak mislim, da smo eh, premalo dejavni predvsem v odnosih do Kube. Pre, prepogosto nas zaslepi ta lepota otoka in ne vidimo, eh, kako hudo je živeti na, Kubo, na Kubi. Torej, veliko je eh, predvsem eh, tudi zatiranja in mnoge ženske so umrle, ne da bi doživele čas, ko se izpustijo njihovi sinovi iz zaporov in otroci doraščajo brez eh, očetov, ženske brez mož. 2009 je svet izrazil svojo eh, odločenost, da bo nadaljeval eh, Eh, dialog s, kubansko, s kubanskimi oblastmi in sedaj sprašujem, kje so rezultati. Torej, naše politike ne prilagajamo dejstvom, žal. Um, veliko je bilo um, zaprtih disidentov in sicer um, eh, 4000 v primerjavi s 1800 leto pred tem. Um, Kubanci bodo nekoč odločali o prihodnosti svoje države. In mislim, da moramo povedati jasno, da bo zgodovina obsodila Kastra kot morilca, ki je zatiral človekove pravice Kubancev več kot pol stoletja. Vendar verujem, da bo prišel zgodovinski dan, ko bodo Kubanci spet svobodni in v tem in takrat bodo ocenjevali tudi nas in sicer nas bodo spraševali kot Evropsko unijo, kje ste bili, eh, ko jih je bilo toliko v zaporih. Um, torej, uh, kje ste bili, ko so nam vzeli dostojanstvo? In dame v belem nas bodo gotovo vprašali, kje ste bili, ko so uh, naše sinove, naše žene pretepali in jih strpali v zapore. In zato mora EU pokazati več podpore in solidarnosti z eh, oporočniki vesti. Kubanski, kubanci bodo seveda odločali o transformaciji naroda, vendar lahko osebno eh, samo obsodim kriminalni režim Kastra z besedami Lincolna. Tisti, ki zanikajo svobodo drugim, je ne zaslužijo zase. Da končam, prepričan sem, eh, In 79. Eh, leta je eh, Janez Pavel II. na polskem rekel, da mora predvsem duh svobode zavladati predvsem tudi v tem delu sveta. In upam, da bodo iste besede in isti duh sprememb kmalo spremenil tudi Kubo. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa prosim komisijo oziroma službo za zunanje delovanje. Malo se moram še navaditi na novo terminologijo, torej prosim službo za zunanje delovanje, da odgovori na to. Torej, če služba za zunanje delovanje ne eh, odgovori v roku, potem se odbor ukvarja s tem vprašanjem in zato se danes ukvarjamo s tem vprašanjem. Torej, in tu eh, želim pozvati pač tudi službo za zadanje delovanje, da v prihodnje pravočasno odgovarja na vprašanje. Dajem besedo predstavniku komisije oziroma službe za zadanje delovanje. <clears throat> Vizentin. Hvala, gospod predsednik. Želim povedati, eh, da smo 21. maja poslali odgovor eh, in odgovorili na specifična vprašanja, ki so bila postavljena pisno. Torej, eh, poslanec pa je danes obravnaval tudi zadeve, ki jih ni omenil v pisnem vprašanju. Zato želim dati besedo gospodu Kalugiru, ki je eh, vodja delegacije za oddelka za Karibske otoke in ki bo odgovoril tudi na vprašanja, ki so bila postavljena v današnjem govoru poslanca. Hvala, gospod predsednik. Želim samo ponovno povdariti, da je vprašanje človekovih pravic političnih zapornikov in eh, začasni zapori in pridržanja in povečanja tega, eh, tega se visoka predstavnica zaveda in se tudi s tem intenzivno ukvarja. Človekove pravice in temeljne svoboščine so v središču odnosov EU s tretjimi državami, vključno s Kubo. Od 2008 vodimo politični dialog s Kubo in v tem okviru smo izkoristili vsako priložnost, da v pogovori s kubanskimi oblastmi opozorimo na to. To smo storili tudi na drugih ravnih in sicer na ravni misije v Havani, v kontekstu, torej oziroma v, v kontaktu z oblastmi na Kubi. Torej naša misija na Kubi seveda pozorno spremlja vse, kar se dogaja na področju človekovih pravic in je v stiku z vsemi skupinami, ki se s tem ukvarjajo, seveda tudi z damami v belem. Torej, nikogar in individualno ne moremo kriviti za spremembe uh, Eh, situacije političnih zapornikov na Kubi, ampak eh, politično ustrajanje Evropske unije, kar zadeva vprašanje političnih zapornikov, je imelo določen učinek in je tudi vodilo do eh, tega, da so izpustili iz zapora velik del političnih zapornikov. Uh, Tako kot sem povedal na začetku, človekove pravice so v središču naših odnosov z vsemi državami na svetu in vse države, na, torej vključno seveda s Kubo. Najlepša hvala, gospa Gomez. Gospod predsednik, želim vprašati komisijo, oziroma službo za zunanje delovanje, da nam poda več eh, podrobnosti o kontaktih, ki jih ima delegacija EU eh, z aktivisti za človekove pravice na Kubi, vključno z Danom Jubilem. Eh, gospod Kaminski je postavil to vprašanje. EU je. Yeah na kraju samem in se zauzame, zauzima za aktivistke, saj so dame v Belem dobile Saharovo nagrado Evropskega parlamenta in s tem smo tudi jasno povdarili, zakaj se zauzima Evropski parlament, ampak mislim, da so razlike v tonu med parlamentom in drugimi inštitucijami, ampak parlament je na vsak način pravilno zastavil človekove pravice v tem oziru. Eh, predvsem tudi s tem, da je odlikoval eh, kubanske aktivistke dame v belem. Torej sprašujem se, ali strani delegacije v Kubi, torej ali, ni, ali ima ta delegacija samo kontakte z oblastmi, mislim, ti kontakti so verjetno vodili do izpustitve zapornikov iz zapora, ampak eh, gre bolj tudi za vprašanje, ki ga dajem, za podporo. Uh, organizacijam za človekove pravice. V Kopenhagnu smo se srečali tudi z ameriškimi kolegi pred kratkim, eh, kjer je šlo za to in gospod Jaz Balard se zelo zauzima za človekove pravice na Kubi in jaz sem se z njim pogovarjala. In zdelo se mu je, da se situacija spreminja. Torej nekako je priznal, da je da politika embarga pač ni bila učinkovita nasprotno, ampak trenutno potekajo spremembe. In eh, ko bo Fidel Castro umrl, bo eh, do posledice še večje. Torej, čutiti je nekako to vzdušje za spremembe. In to je pomembno, predvsem, da se tudi parlament, eh, zaveda tega in služba za zunanje delovanje mora ostati tudi v kontaktu z aktivisti za človekove pravice na Kubi. Hvala, gospod predsednik. Želim opozoriti na to, da je Kuba edina latinskoameriška država, ki nima pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo. In po naše torej to ni napaka Evropske unije. Vprašanje gospoda Kaminskega je vprašanje, ki eh, nam je zelo pri srcu kot poslancem Evropskega parlamenta. Eh, Torej, če gre za kršitev človekovih pravic in sicer pravico zapustiti državo ali vstopiti v državo, Evropska unija mora zauzeti zelo jasno stališče. Tu birokratski dvoumni odgovori niso na mestu, moramo biti koherentni in se držati eh, resoluciji Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Saharova nagrada je bila podeljena trim članom kubanskih disidentov. Dame v Bilem niso mogle priti na slovesnost in tudi predstavniki druge organizacije, ki, bila, ki je bila odlokovana, ni mogla biti prisotna. Jaz sem bil um, vodja predstojne, predstojne delegacije za Južno Ameriko, Mehiko in Kubo in vedno sem se trudil za dialog, za pogovore z kubanskim prebivalstvom in tudi z oblastmi. Vendar, gospod predsednik, pomembno je, da se ceni tudi mnenje parlamenta in da imajo tisti, ki prejmejo nagrado, tudi možnost uh, jo sprejeti. To je na vsak način tudi del spoštovanja, sodi k temu, da se ustrezno spoštuje te osebe. Človekove pravice je treba varovati mislim, da ne smemo kazati samo na eno državo, temveč to moramo upraviti, uporabiti za vse države. Mogoče mm, je malo uh, pretirano, če rečem, zanimamo se. Torej, eh, moramo se seveda tudi zauziti za pravice tistih, ki so zaprti v ZDA. Uh, eh, temeljna pravica uh, Eh, zapustiti državo in spet vstopiti v državo, to je na vsak način temeljna pravica in um, ta pravica je bila tudi kršena ob podelitvi te Evrops nagrade Evropskega parlamenta. Razumem, da si nekateri želijo normalizacijo odnosov, ampak tudi kubanske oblasti morajo storiti korake pravo, v pravo smer, da bodo uh, prejemniki nagrade lahko tudi sprejeli to nagrado. Prejšnji teden smo razpravljali o tem, ali naj spremenimo stališče sveta in parlamenta v zvezi s tem. Jasen dokaz za resničen napredek na tem področju bi bil ta, če bi, naprimer, dame v belem se lahko um, svobodno gibale. Torej, razvoj na Kubi. Vprašanje, ali eh, si je treba prizadevati ali eh, za vietnamski model ali kakšen drug model. Eh, na vsak način pa se je treba zauzeti za tiste zapornike, ki eh, sploh ne bi smeli biti v zaporu in tisti, ki so se zauzemali za pravice, morajo na vsak način imeti, imeti osnovno pravico, temeljno pravico, da lahko tudi grejo, potujejo iz svoje države in sprejmejo, naprimer, nagrado, ki so jo prijele. No, volite mi eno pripombo, najprej v zvezi s tem, kar je povedal gospod Salafranka. Mogoče bi. Torej, še ko je bil Fidel Castro Eh, predsednik, eh, so me večkrat vabili na Kubo, ampak sem vedno zavrnil in sicer eh, z argumentom, da to tako dolgo, dokler ni dovoljeno nagrajencem, da pridejo k nam in sprejmejo te nagrade. Uh, uh, torej, nagrajenka iz Burme, ki je prijela Nobelovo in tudi eh, Disaharovo nagrado, je podoben primer. In mogoče bi si en, še enkrat lahko ogledali, kateri nagrajenci niso smeli sprejeti te nagrade in da bi to potem ponovili, to bi bila zelo lepa gesta. Torej, lahko bi vprašali službo za delovanje, če nam eh, pri tem lahko pomaga. In lahko bi tudi rekli, kaj pomeni eh, stavek v odgovoru Lady Ashton, da so ZDA večkrat povdarile, da je treba eh, zabeležiti napredek pri eh, izboljšanju človekovih pravic za vse. Torej, in ali nam lahko poved, poveste, kje je bil dosežen napredek in kje si je treba še naprej prizadevati za to. Komisija ima spet besedo. Hvala, gospod predsednik. Kar zadeva stike, kontakte in torej z aktivisti eh, mirne opozicije na Kubi, lahko rečem, da delegacija ostaja v aktivnem dialogu s temi aktivisti, oni prihajajo k nam in se z nami pogovarjajo in nam tudi posredujo sporočila, torej po tem, po tem kanalu. Razen tega tudi člani delegacije sami gredo ven in se pogovarjajo z predstavniki te miroljubne opozicije. Delegacija skupaj z drugimi veleposlanični v Havani sodeluje v, človeko, v delovni skupini za človekove pravice, ki ne eh, ohranja samo stike z eh, gibanjem dizidentov, temveč redno vabi tudi aktiviste na sestanke delovne skupine, tako da se z njimi lahko neposredno pogovarjamo. Potem specifične akcije v zvezi z disidenti, mislim, da, je, da gre tu nekako sploh za zadeve za e EU, ne samo za vanje. E, torej, Eh, za sodelovanje s civilno družbo. Tu je več inštitucij, ki je vključenih. Eh, torej EU, pa tudi države članice imajo različne instrumente in kanale, ki eh, se lahko uporabijo za doseganje rezultatov. Pri čemer pa je seveda treba zagotoviti tudi varnost posameznikov. Potem bilo je postavljeno vprašanje, ali obstaja sporazum s Kubo, Ne, Niga, to je ena od redkih držav, s katero nimamo sporazuma. Odnosi s Kubo temeljijo na skupnem stališču. Poteka razprava o tem, ali naj bi ostalo to skupno stališče ali naj bi ga zamenjali enkrat o pravem času s porazumom. Torej, tu ta razprava v svetu poteka že nekaj časa, pri čimer so mnenja, se razhajajo mnenja držav članic, sicer ne, da bi bila polovica za to, polovica proti, so pa ta razhajanja. Vsi se strinjamo, kar zadeva splošne cilje, in sicer spodbujanje človekove pravi, človekovih pravic in demokracije na Kubi in uh, seveda moramo najti najboljše poti za dosego teh rezult, rezultatov. Nekateri menijo, da je skupno stališče najboljši instrument za dosego tega, drugi pa so mnenja, da bi bilateralni sporazum z ustrezno vsebino bil bolj primeren. Torej, EU ima z veliko državami take sporazume in nekateri so mnenja, da bi eh, s tem bili bolj uspešni, kar zadeva odnose s parlamentom. Pred nekaj dnevi smo eh, tu v tej dvorani skupaj s kubansko stranjo sodelovali na nekem sestanku in obi strani sta bili mnenja, da se morajo parlamenti, da morajo parlamenti ostati v stiku in Evropski parlament bi lahko uh, navezal stike s kubanskim parlamentom in kubanski veleposlanik, ki je obljubil, da bo to sporočilo posredoval v Havano. In Sprašujem se, ali ne bi tu bila naprimer tudi možnost za uh, podelitev, izročitev te nagrade nagrajencem in nagrajemkam, ki niso imeli možnost, da osebno sprejmejo to nagrado. In še zadnje vprašanje, eh, torej nadaljevanje za dosego napredka, mnenja smo, da današnja situacija še zdaleč ni perfektna, da pa je drugačna kot pred nekaj leti. Nekaj, lahko sicer razpravljamo o tem, ali je to velika sprememba ali ne, ampak veliko število političnih zapornikov je bilo izpuščenih iz zapora. Ehm, in to pomeni določeno spremembo in zato spodbujamo kubanske oblasti, da nadaljujo po, pe, po tej poti, da izpustijo iz zapora vse politične zapornike in da spoštujejo vse človekove pravice. To si želimo za Kubo. Ja, Hvala, gospod predsednik. Želim povedati samo, da sem bil kar zadovoljen z odgovorom, ki sem ga prejel od, iz urada visoke predstavnice. A, razen zdaj, ko sem slišal Eh, za kontakte s tako imenovanim kubanskim parlamentom. Gospi in gospodje, na Kubi ne obstaja nič takega kot parlament. To je nek organ, ki ga je imenoval komunistični režim. Če naj se nas obravnava z dostojanstvom kot Evropski parlament, eh, ki so ga izvolili Evropski parlament, egipski državljani ne smemo dovoliti uradnih eh, stikov z nekim organom, ki sploh ni parlament, ki eh, je, ga je imenoval diktator. Torej, razumem, da moramo ostati v dialogu z oblastmi na Kubi, ampak torej, tako kot moraš tudi nekako biti v stiku z nekom, ki za metalce in tako naprej ali s teroristi, ampak ne moremo pa uh, biti v stiku s parlamentom, ki si ne zasluži tega imena, ki ni parlament. In druga pripomba, ki jo želim navesti na koncu. Želim izraziti zaskrbljenost, torej da se to kubansko vprašanje v parlamentu uh, obravnava kot eh, vprašanje levica desnica. Tako tega ne smemo obravnavati. Jaz eh, spremljam situacijo na Kubi zelo pozorno in vem, da so zaporniki na Kubi iz vseh ideoloških eh, ozadij. To so komunisti, ki so v zaporu kristijani, liberalci in drugi, ki se pač ne strinjajo z režimom, ki imajo drugačne politične poglede. Torej, boriti se za Kubo pomeni boriti se za pravo demokracijo. In imam veliko eh, stikov s kubanskimi dizidenti. In to, kar je res zanimivo v teh odnosih, je, da ti ljudje globoko verjamejo v Evropsko unijo. Um, torej, bolj so prepričani, da je Evropska unija pravi prijatelj Kube kot ZDA in ti ljudje iz različnih političnih ozadij, ki so v zaporu, verjamejo v našo skupnost vrednot in upam, da bo naša skupnost vrednot pomagala tem ljudem, da ponovno pridobijo svobodo, ki si jo zaslužijo. Hvala, s tem smo končali to točko na dnevnem redu, gospod Celafrankaša. Hvala. Rekl sem na začetku, da sem bil vedno prepričan o tem, da potrebujemo sogovornika v državi, torej vlado, pa tudi civilno družbo. In služba za zunanje delovanje mora razumeti, da je treba napredek Ehm, v odnosih videti tudi v luči podelitve Saharove nagrade. Mi smo demokratična institucija in se zauzimamo za človekove pravice. In Evropski parlament je treba slišati kot institucijo, ki je legitimiran, da nadzoruje eh, izvršno oblast v Evropi pa tudi kot inštitucija, ki ima besedo pri sprejemanju predružitvenih sporazumov. Torej, treba je um, poslušati tudi in prisluhniti našemu mnenju na vsak način. Uh, da imamo posebnega eh, predstavnika za človekove pravice, eh, je to lahko seveda tudi dobro, tako upamo na vsak način na napredek na področju človekovih prebic na Kubi. Hvala. E, torej, ugotovili naj bi, kateri nagrajenci Saharove nagrade niso imeli možnosti, da osebno prevzamejo, spremejo to nagrado in da se to nadoknadi. Potem, kar zadeva skupnost lišča e, in sporazum, če e, se sprejme sporazum, mora parlament se s tem strinjati. Pri skupnem stališču pa ni tako skupno stališče, pri skupnem stališču pa nimamo enake pravice so odločanja. Torej tudi tu eh, se moramo vprašati, ali ni problematično, da se nekako formalni nadzor parlamenta delno, deloma izključuje s takimi inštrumenti in to bi lahko bilo tudi v ozadju ideje, da se enostavno ostane pri skupnem stališču in ne eh, gre, ne naredi korak naprej. Torej, pomemben na bi bila enkrat tudi splošna razprava o tej zadnji točki, o kateri smo ravno govoril. In da eh, ugotovimo, ali to velja tudi v drugih primerjih, kajti to bi bilo spodkopavanje pravic parlamenta. Vier. Meinungsaustausch über die. Štiri, razpravljali bomo o položaju v Libiji, govorili bomo z Aleksandrom Grofom Lambsdorfskim, on je član eh, oziroma on je vodja Evropske delegacije za opazovanje volitev v Libiji. Vodilna agencija oziroma vodilno vlogo so imeli Združeni narodi. To je bil. Um, projekt za spremljanje volitev. Evropski parlament je bil tukaj upleten. Eh, z nami je bil, oziroma tukaj nas je obisko pred kratkim eh, namestnik ministerskega predsednika Belg eh, Libije. In sedaj nam bo kolega Lambsdorff povedal, kakšen je položaj zdaj. Uh, zlasti glede na to, da so bile volitve iz logističnih razlogov predložene na 7. juli. Izvoli. Hvala lepa, gospod predsednik. Z veseljem. Govoril bom v angleščini, o jeziku misije. Naj kolegom povem, kakšen je ta hip položaj. Spomniti se je treba sledečega. Tripoli je 24. avgusta 2011 padal. Volitve pa so sedaj napovedane za 7. juli 2012, torej manj kot eno leto je minilo od padca Tripolija in pa med prvimi volitvami. To je izredno kratko obdobje. Če si pogledamo položaj v Libiji danes, potem moramo priznati, da sicer vladajo precejšnje težave, ampak razvoj je bil pozitiven, kar se tiče volivnega procesa. pravzaprav ni sogovornikov, ki bi diskreditirali volivni proces ali pa ki bi si želeli, da ta ne bi bil uspešen in miren. Nasprotno, vlada splošni interes za to, da bi bile volitve uspešne. Gospod predsednik, omenili ste, da so preložili datum volitev. Ja, to je bilo najprej predvideno za 19. juni, ampak. Eh, vladale so precejšnje pravne in pa logistične težave in zato to ni bilo mogoče. Sedaj pa obstaja precejšna verjetnost, da bodo volitve potekale 7. julija. Zakaj gre tukaj? Pri teh volitvah gre za to, da bi nadomestili nacionalni prehodni svet z splošno izvoljenim parlamentarnim telesom, ki se imenuje eh, nacionalni kongres. To so pravzaprav parlamentarne volitve. Ta nacionalni kongres bo potem imenoval ustavodajni komite. Ta bo sestavljen iz 60 oseb in zapisal bo resnično delujočo ustavo za državo. Torej, manj kot eno leto je minilo od paca Tripolija in nimamo še ustave za državo. In zato so okoliščine zelo, zelo težke. Ampak kot sem dejal, dejal vsi eh, imajo velik interes za to, da bi bile volitve uspešne. Eh, volivni eh, registri eh, so bili velik uspeh. 2,9 milijonov ljudi se je registriralo. To je velik uspeh. Volivna kampanja se je začela 18. junija Pravzaprav so se še ni dobro začelo, kajti vsi, ki delamo v političnih strankah, vemo, kako težko je voditi volivno kampanjo. Ampak to so politične stranke, ki so lahko šele začele delovati, potem, ko je padel v Tripoli in potem, ko se je exil vrnil v Libijo. In te organizacije, teh organizacij prej sploh ni bilo, kajti niso bile zakonite pod diktaturo. In morali so šele vzpostaviti osnovno strukturo, morali so pridobiti ljudi, najeti ljudi, najeti pisarne in tako naprej. razvoj platforme, razvoj volivne kampanje. To je veliko dela. In zato pravzaprav ne čudi, da se postopek še ni začel. Pričakujemo, da se bo to intenziviralo eh, v času pred volitvami. Politične stranke, s katerimi sem govoril in številne so, 142 jih je vseh skupaj, to je kar precej visoka številka, So pa tudi nekatere stranke, ki so bolj obetavne, kar se tiče izida. Platforme so zanimive, relativno podobne so, glede na naše analize. Voljivci se bodo verjetno osredotočali po stvarih, ki niso toliko povezane s politično filozofijo, ampak pravzaprav prav se bodo ljudje odločali glede na ločnico med vzhodom in zahodom. Kajti Bengazi je nekaj posebnega, tukaj imamo sedaj ločnico med Bengazijem in Tripolijem, med vzhodom in zahodom. Potem se bodo odločali, odločali, odločali ljudje tudi potem, kako so se politični vodje odločali v času revolucije, kakšne so bile njihove dejavnosti takrat, potem kako obetavno, kako zanesljivo je vodstvo. Uh, Vse to bo verjetno pomembnejše kot pa evropski stil politične filozofije. To bo pomembnejše kot pa sorodstvo z kakšnimi političnimi skupinami, kakšne poznamo iz Evrope. To je treba imeti pred očmi. Kar pa se tiče, tiče splošne varnosti v države. Položaj je še vedno izredno težek. Centralna vlada ne nadzira ozemlja, celotnega ozemlja Libije še vedno se soočamo z lokalnimi milicami, te nadzirajo svoja območja. Prebivalci območij oziroma regiji eh, niso vedno proti lokalnim milicam, kajti te zagotavljajo varnost ob tem, da ni centralne strukture. To, eh, tega ljudje ne razumajo kot nekaj negativnega. Ampak v političnem kontekstu bo pomembno, bo ključnega pomena to, da bodo centralne oblasti zagotovile monopol moči. Država je to poskušala zagotoviti in ustanovila je vrhovni varnostni komite. To, da ta ima strukturo, ki je pravzaprav takšna, da naj bi bilo 110 tisoč članov, ampak v resnici je tukaj 60 tisoč eh, članov, ki dobiva plačilo. In zelo je težko vedeti, koliko teh ljudi opravlja svoje naloge za ta varnostni komitej. Nacionalna policija še vedno deluje, struktura še vedno obstaja, ampak je razmeroma šipka v primerjavi z močno oboroženimi milicami. Eden ključnih izzivov za državo v prihodnosti bo vključitev oziroma integracija nekdanjih revolucionarnih borcev. Ali bo to možno, to bo odvisno od gospodarskih obetov v državi. Pomembno je vedeti sledeče. Tukaj imamo naftne dobičke in eh, Gaddafi v režim je eh, dajal subvencije ja, državljanom in imeli so javni denar. In sedaj bo treba zagotoviti gospodarstvo, ki bo možno preživeti. In dobički iz nafte bodo seveda še vedno tu. To, da 40 odstotkov prebivalstva je mlajšega od 18 let. In ugotovili boste oziroma verjetno se strinjate, da bo ustvarjanje delovnih mest eh, zelo pomembno. To bo stvar. Uh, uh, ki bo izredno pomembna za državo. Ali so motnje volivnega postopka? Večina sogovornikov ne pričakuje destabilizacije na nacionalni ravni. To, da obstajajo zaplate oziroma obstajajo slabosti, obstaja federalistično gibanje na vzhodu in to želi, da bi eh, država razpadla na tri pro, province, ki so obstajale v otomanskih časih. Ampak tudi v Begaziju eh, se je izkazalo, da je zelo veliko ljudi pripravljeno voliti. Potem sem in tja opažamo tudi salafistične demonstracije. Tudi to se dogaja zlasti na vzhodu, Organizirali so protest tudi v Bengaziju, kjer centralni nadzor ni tako močen kot v Tripolisu. Torej, salafistično gibanje in pa provincializem. Ampak nobeno od teh dveh gibanj ni tako močno, da bi lahko rekli, da bo to uviralo volivni proces. Vse, kar sem do sedaj povedal, so zgolj predhodne ocene. Zadeve eh, so, se razvijajo od leta 1965 eh, eh, ni bilo volitev. Bomo videli, kako se bodo stvari razvijale. Naj sklenem sa sledečim. Do sedaj smo imeli dve uspešni, uh, lokalni, dve uspešni voka, uh, lokalne volitve v Bengaziju in še v enem mestu. Ampak uh, ljudi ne poznajo koncepta demokracije. Če se pogovarjate o političnih skupinah, o tem, kako pravzaprav poteka demokratično delo. To je nekaj posem novega za ljudi. Torej smo na začetku procesa, ne na koncu procesa. In še nekaj bi rad povedal. To so bolj notranje zadeve. Na dnevnem redu ste opazili to, da sem vodja eh, ocenjevalnega tima. Iz varnostnih razlogov smo se odločili, da ni možno ločiti popolne skupine, popolne misije, ki bi lahko šla tudi na jugo, to ni bilo možno. Sedaj pa je to zgolj ocenjevalna misija. To je nekaj novega. Imamo 21 strokovnjakov, strokovnjakov po celi državi in v Tripoliju je osrednji tim. To je drugače kot naših običajnih eh, ocenjevalnih ali pa opazovalnih eh, misij. Kajti opazovalne misije so navadno precej večje ampak glede na to, kako pomembna je ta država, smo se odločili, da bomo in preizkušili ta novi pristop in da bo Evropska unija vendarle tam prisotna, da bo vidna, to smo želeli zagotoviti in želeli smo tudi povedati našim libijskim sogovornikom, da jih želimo podpirati v tranzicijskem postopku. Gospod predsednik, to je bil zgolj moj predhodni uvod. Če imate kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Hvala. Hvala lepa gospodu Lambsdorfu za ta odličen uvod. To, kar je povedal, povsem, se povsem sklada z mojimi lastnimi opaskami. Volitve so sicer novo področje, ampak hotel sem povedati, da se to sklada z mojim širšim pogledom na stvar. Prvič. Vsi bi morali res razumeti, da so te volitve zelo pomembne, kajti omogočili bodo oblikovanje izvoljenega telesa, ki bo potem imenoval komitej, ki bo zapisal ustavo. To pa je tudi priložnost za to, da dobimo vlado, ki bo čutila moč in pa legitimnost, ki izhaja iz volitev. Nihče ne želi bojkotirati volitev. To je izhajalo iz mojih pogovorov. In vsi so se strinjali, da je to zelo pomembno za prihodnost. Srečala sem se z majhno skupino, ki je omenil Aleksandar, da, da si prizadeva za federalizem. Oni eh, so za gospoda Al-Sanusija, ki je dobil Saharovo nagrado v preteklem, v preteklem letu. On je vodilna oseba tukaj, kajti starejši je. In eh, prejšnji mesec v Bengaziju sem se srečala z njimi in še z desetimi drugimi ljudmi. V svojih stikih z drugimi ljudmi v Bengaziju sem, torej vključno z ljudmi, ki so bili zelo odločni glede tega, da mora Bengaziji oziroma da Bengazi zasluži vlaganja, da so bili zanemarjeni v času eh, Gaddafijega režima. In vsi ti ljudje so prepričani, da je skupina okrog Al-Sanusija precej obrobna in da ne odraža večinskega mnenja o Bengaziju. Pravzaprav so želeli nastopiti kot skupina, ki je proti islamističnemu gibanju. Obstajajo znaki, da se salafisti krepijo in tukaj tudi eh, muslimanska bratovščina in tako naprej, tako podobno kot v Egiptu, ampak ta skupina ni tako močna, pravzaprav ni tako močna, da bi bila izgovor za to, da potrebujemo nekakšno nasprotno gibanje. In ljudje v Bengaziju, po mojem mnenju, teh eh, mnen ne podpirajo oziroma teh gibanj. In zato mislim, da, po moje, da, zato mislim, da ločevanje med vzhodom in zahodom sploh ni pomembna tema. Potem pa nekaj o splošni varnostni podobi. Kot je dejal Aleksandar, položaj res ni dober. Kajti, kot je dejal, osrednja vlada ne nadzira celotnega ozemlja. Ampak nihče tega res ne počne. Zato, ker je velik del območja poščava. Tam pa, kjer ljudje živijo v velikih centrih, je vse mirno. Potem pa so tukaj milice, ki so se borile proti staremu uh, režimu, sedaj pa eh, še, imajo še vedno orožje in ne prihaja do, upor, do torej ni, ni upornikov, ki bi se borili proti osrednji vladi. Prejšnji teden je sicer prišlo do nasilja. Slišala sem, da so se Mašajši in Sinta borili in da je bilo sto mrtvih, ampak to so zgolj lokalne eh, rivalnosti med eh, plemeni to je ostanek preteklosti, kajti Gaddafi je vodil politiko deli in vladaj. Kakšen bi bil lahko prispevek Evropske unije za prihodnost? Treba je pomagati prizadevanjem za spravo, tako da bi prešli te plemenske spore. In k temu je res treba prispevati. Ko sem bila zadnjič tam, sem bila navdušena srečala sem se z nekim zelo tragičnim lokalnim a, konfliktom Mazorata in Tuaragi. Torej, slednji so želeli a, premagati prve in mesto, kjer a, je prišlo do tega a, konflikta, je pravzaprav zravnano s tlemi. A, Preživela sem nekaj ur z begunci, katerih, ki jih je kar veliko. In to je žalostna zgodba, kajti ljudje so žrtve vojne. In mizorati so sami žrtve. In najhujše je bilo to, da so bili žrtve masovnih posilstev. In to je področje, kjer bodo potrebna precejšnja prizadevanja za dialog in za spravo. Vse pa morate meliti na pravici in to je znova eno področje, kjer moramo ukrepati, če želimo pomagati Libiji in izgradni države. Torej, treba bo jim bo pomagati pri reformi pravosodnega sistema. Torej, videli smo že težave z mednarodnim kazenskim sodiščem in vemo, koliko je treba še storiti. In ob koncu ne rečem še to. Občutek imam, Torej, zdaj imamo ambasadorja tam od maja dalje in vesela sem oziroma zadovoljna sem z njegovim delom. Potrebujemo pa močnejšo koordinacijo. Potrebujemo osebje tam oziroma ambasador potrebuje osebje in tega še nimamo. In poleg tega moramo bolje zadeve koordinirati tukaj v Bruslju. In sicer med, boljšo koordinacijo med komisijo in pa med eh, službo za zunanje zadeve. Komisija ve, kaj mora storiti in ima denar za to. In koordinacijo moramo razširiti tudi na koordinacijo držav članic. Ravno kar sem poslala poročilo o mojih izsledkih iz zadnjega obiska. In tam sem rekla pravzaprav tole. Služba za zunanje delovanje mora res opraviti koordinacijo držav članic, kajti to so nevarni časi. Države članice se pravzaprav vračajo k staremu načinu delovanja. Francija želi prodati Gaddafiju jedrsko elektrarno, potem je bil Berlusconi obseden za imigracijo, to je bila preteklost. In to je bil racionale za okvirni sporazum. Pravzaprav se dogaja ravno to. Povedali so mi, da so se libijske oblasti obrnile na naše ljudi in so vprašali, kaj je sedaj za uh, to zadevo na mejah. Kajti tukaj smo mi upleteni. Dobili smo naprimer 3-4 predloge Eh, se strani Evropske unije namesto enega predloga. In to res kaže, da moramo prositi Lady Ashton, naj ne bo plašna in naj res prevzame vlogo koordinatorja držav članic. Hvala lepa. Gospod Salafranka. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitam gospodu Lamsdorfu. Zahvaljujem se mu, se mu za informacije o položaju v Libiji. Želel pa sem se zahvaliti tudi zato, da je odpotoval v Libijo in nam iz prve roke podal informacije o demokratičnem razvoju v državi. Tja je šel kot vodja ocenjevalnega tima. Torej, ministerski predsednik je bil tukaj, potem je bil tukaj tudi eh, predsednik nacionalnega prehodnega sveta. Sedaj smo slišali tudi pripombe o varnosti in pa, in pa o institucionalnih slabosti, ki še vedno obstajajo v državi. In glede na vse to nam je seveda jasno, da je volivni proces z tako šipkimi institucijami. Um, eh, obsojena težave. Imel bi vpraš vprašanje za gospoda Lambsdorfa. nacio, združeni narodi igrajo pomembno ulogo. Ali imate informacije o tem, kakšne sredstva bo mobiliz, bodo mobiliz, mobilizirali združeni narodi za spremljanje volitev? Ali so tukaj še druge organizacije, naprimer Arabska liga, Afriška unija? In kakšno ulogo v volivnem procesu igrajo mediji v državi? In potem še eno vprašanje. Kako poteka financiranje političnih strank v državi? 142 jih je, če sem pravilno razumel, odkot sredstva. Hvala. Uh, Gospod Enak, hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem za uvod. Eh, marsikaj smo slišali že od eh, namestnika ministerskega eh, predsednika, ampak hvala lepa za ta uvod. Spomnimo se, da, je, da so ugrabili predstavnika mednarodnega kazenskega sodišča. Spomnimo se teh dogodkov. Potem je tukaj še šarija. Um, da to gibanje bo dobilo polete zaradi uh, izida predsedniških volitev v Egiptu. Prišlo je tudi do uh, veliko konfliktov in prihaja do konfliktov med eh, plemeni in tako naprej. Položaj je kar precej zapleten. Poleg tega je varnost ogrožena na jugu. Torej, tu regi. Uh, eh, so tam, potem je blizu tukaj eh, Sahel, zona Sahel, ki je veliko varnostno vprašanje tudi za druge severnoafriške države, naprimer Alžir in tako naprej. Skrbi me tudi moč salafistov. Tudi oni so dobili krila zaradi dogodkov v Egiptu. Pa tudi, pa tudi barberi so tu, ki so jih nekako izrinili na rob. Federalizem a, eh, odraža historične ločnice v državi in to gre nazaj v antični svet. Potem je tukaj še eno vprašanje za vas. Ali ima kakšno vlogo eh, akzilna eh, kraljeva družina? A, tekom konflikta sem se srečal z njihovim predstavnikom v Londonu. A, in imel je pračešne želje, da bi eh, pomagal državi ali makar ali v družine kakšne politične apetite. In zadnjič eh, naftne cene morajo predstavljati eh, vpliv oziroma pritisk na vlado. Um, torej, proizvodnja nafte se še ni povsem postavila na noge ali tudi v tem oziru potrebujejo finančno mednarodno pomoč? Dziękuję panie przewodniczący. Krótkie pytanie do e, Aleksandra Lambsdorfa. Gospod Lizek, hvala lepa. Kratko vprašanje za gospoda Lambsdorfa. V številnih novih demokracijah think tanki ali pa politične fondacije iz Zahodne Evrope ali pa iz ZDA igrajo pomembno ulogo, naprimer v Egiptu. V Egiptu je precej kontrovers, ki so povezane z delom takšnih eh, fondacij in organizacij. Zanima me, kaj menijo poglavitne politične gibanja in pa sedanja vlada o takšnih eh, think tankih in pa o takšnih fundacijah, ki delajo za demokracijo in pa za uh, eh, posveščanje voljivcev. Hvala lepa, tudi sam imam vprašanje. Aleksandar, ali kaj veš o financiranju voljivnega boja? Vemo, da Saudska Arabija in Katar. precej eh, podpirata volitve v Egiptu. 40 eh, milijonov evrov za salafiste je bilo danih. Katar in Saudska Arabija sta aktivna pri financiranju določenih eh, delov. Ali imamo kakšne namige na to, da je tudi v Libiji podobna strategija? Beseda je tvoja. Danke. Also, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für das. Hvala lepa. Hvala lepa za veliko zanimanje, ki ste ga pokazali za to vprašanje. Naj začnem morda s sledečim vprašanjem. Šlo je za našo misijo in za drovanje think, think tankov in ostalih nevladnih organizacij v državi. Imeli bomo misijo ARIS-a, pa tudi nekaterih drugih organizacij. ARIS to je britanska podružnica. Prav tako bo velika navzočnost neodvisnih organizacij. NDA je že prisoten predvsej časa in ukvarjajo se predvsem z notranjimi vprašanji. Delujejo tudi, sodelujejo tudi s političnimi strankami in ne bomo imeli ne bodo imeli misije opazovanja volitev, ker imajo za to domače opazovalce in na tem intenzivno delajo. Afrika unija, Arabska liga, tudi tukaj pričakujem, da boste sodelovali. V kratkem in kot je naša dolga navada, bomo sodelovali s temi misijami in bomo seveda dali na vodo vse naše podatke, ki jih imamo zato da bi lahko razmere celovito ocenili in biti podatki prihajali iz različnih virov, iz različnih misij. To je še prav posebno pomembno, glede na to, da bodo vse te misije omejene. Nihče ne bo mogel 100-150 ljudmi pokriti celotnega, celotnega področja. In sedaj vprašanje Charlesa dejal si, da si nekoliko zadržan, kar se dolgove roka tiče. Sam sem bil tam nekaj dni, v soboto začer sem se vrnil. Razmere, kot sem jih orisal, so opis zadev, kot so v tem trenutku. To je zelo preliminarna ocena volilnega postopka, kaj se bi lahko zgodilo v naslednjih tednih. To je država, ki seveda izhaja iz nočne more, politične in tudi kar se struktur tiče. In zato mislim, da je vedno, seveda vedno treba biti previden, vendar pa ne pred zadržanjem. Prihajamo iz regije Nemčije, kjer smo vedno zelo optimistični in zato uh, sem skušal to tudi tukaj uveljaviti. Kaj pa kraljeva družina? Tega niso omenjali moji sogovorniki gospod Tajnok. To seveda ne pomeni, da se ne bodo vrnili, morda kdo razmišlja o tem, vendar pa nisem opazil, da bi to bil pomemben dejav v neko politični razpravi. Padajoče cene nafte, da, prav imaš, po 90 dolarje sedaj. Država ima dovolj rezervu, da lahko to zdrži tudi, če bo cena 90, 80 ali 70 dolarjev. Mislim, da to ne bo težava. Potrebovali pa bodo konstruktivno pomoč, ki spoštuje nacionalno soverenost Libije in ki spoštuje to, da je to, ta postopek libijski in da je ta tranzicija iz nočne more v državo, ki bo spodobna možno iz, izvesti. Potem, kar se tiče sredstev, Elmar, obstajajo govorice glede financiranja nekaterih skupin iz drugih držav misija ni mogla ugotoviti, ali je to res. Tam smo bili samo deset dni, sedaj je ta misija tam dva tedna. Financiranje kampanje je nekaj, kar si bomo ogledali. Imeli pa bomo, in to je zanimivo, tudi revizijo. Vse politične stranke bodo morale predstaviti račune po volitvah temu revizorskemu organu. In videli bomo, kako očekovit bo ta instrument kako zanesljiv. V tem trenutku zaenkrat pa ne moram reči, da lahko potrdim katero od teh ugotovitev. In potem končno, še enkrat. Aha, še šeretsko pravo in ostava in vpliv eh, skrajnih eh, muslimanov. Naj povem sledeče. Libija je tradicionalna družba, to ni ekstremistična družba, to je tradicionalna islamistična družba, ljudje cenijo tradicije, vrednote. In potem imamo seveda razlike med tem, kako sekularni, kako verni bi naj bili. Nihče ni ugovarjal širjatskemu pravu kot vero za pravo. To je podlaga, vendar potem seveda lahko izgradite zelo različne hiše na temeljih in eh, tolmačenje muslimanskega prava je zelo raznoliko in to je del tega celotnega predvoljenega boja. To je relativno jasno. In potem Charles, na jugu so težave, ni dovolj nadzora nad orožjem, na meji z Maljem, to se je potrebno ogledati v okviru predvoljenega boja, vendar pa seveda potem se je treba ogledati, kako se bomo ukvarjali z vprašanjem Al-Kaide v Magrebu in v Malijo. To je nekaj, kar bo seveda predmet razprave v političnem kontekstu. In na zadnje bi želel povedati sledeče. To je povezano, Charles, eh, tudi s tem, kar sem omenil. Nekatere skupine prebivalstva se bojijo, da bodo izpuščene iz eh, nacionalnega kongresa. Libija, to je zanimivo, je izbrala volilni sistem, ki je predvsej zapleten. Gre za mešanico sorazmernega in večinskega sistema tako da imamo stranke in potem tudi posameznike kot kandidate. V večini volnih okrajev bodo imeli dva glasova. V Nemčiji smo imeli ta sistem, imamo ta sistem že 60 let, pa ga še vedno večina ne razume, torej kateri je bolj pomemben, kateri glas je bolj pomemben. Vendar pa upamo, ne vemo, če se bo to zgodilo, da bo zaradi zapletenosti sistema, ki ga celo ni, imajo v celoviti uporabi, nekateri imajo sorazmernega, drugi večinskega, da bodo s tem sistemom določene manjšinske skupine imele zajamčene sedeže v kongresu. Berberi in nekatere druge manjšine upamo, da bodo dobile sedeže zaradi tega zapletenega volilnega sistema. In tako bo potem zastopstvo v kongresu spremljivo za vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da je to vprašanje financiranja nekaj zelo pomembnega ta strategija tretjih držav je pomembna in morda bi bilo dobro imeti tudi javno predstavitev na to temo. Da bi jim povabili premjera Katarja, na primer, da predstavi svoje videnje taktike njihove države. In mislim, da bi morda o tem morali razmisliti. Aleksandr, mislim, da želiš povedati nekaj tudi o svojem skladu za demokracijo? Topic. Da. Po točko razno bi rad povedal, da smo sedaj to zakonodajo sprejeli in to bom tudi potem vam razdelil. Moja zamisel pa je, da bi seveda, glede na to, da je za odbor, pomembno, da imamo v odboru enakopravno zastopanost in mislim, da smo to zagotovili, ker imamo devet sedežev za poslance, to je zelo nenavadno, to ni v nobeni drugi strukturi, ne gre samo za tehnično zastopstvo, gre torej za politično tudi. In mislim, da je to za sklad, ki se ukvarja z demokracijo zelo dobro. In morda bi bilo dobro, če bi se o tem pogovorili tudi na konferenci predsednikov, da bi vedeli, kako bodo izgledala imenovanja in tako dalje. To bi bilo veliko pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da sem pogovorila s kolegico Žoli in moj predlog je, da če imamo devet poslancev, bi morali zahtevati od konference predsednikov, da se to razdeli po Dontovem sistemu. Devet sedežev, osem političnih skupin da bi imeli potem tudi pravo mešanico odborov. Mislim, da je to ustrezen način. Se s tem nasplošno strinjate? Madam Gomez. Gospa Gomez. Se strinjam z vašim predlogom. Naj izpostavim, kot je Aleksandar že dejal, da je potrebno izpostaviti vlogo, ki jo NDI igra v Libiji pomagajo civilni družbi, celo državni volilni komisiji. In to je točno prikaz tega, kar bi sklad za demokracijo lahko pomenil za EU. Zakaj so tam, zakaj so v Libiji? Zato, ker imajo torej prožen sistem, da so lahko hitro navzoči. Zakaj pa nas ni? Zato, ker takšnega prožnega mehanizma nimamo. Tenok. Uh, Hvala lepa, predsednik. Naj pojasnim. Devet sedežev ste dejali. Dva sedeža bosta neuradno namenjena predsednikom odboru za človekove pravice in za razvoj. Ali to pomeni, da bi potem še vedno imeli sistem DONT za devet sedežev ali za ostalih sedem? Če bi imeli potem sedem, mi ne bi imeli ničesar, naša skupina, zeleni pa dva. Ne moram vsega izračunati v glavi, ker je don precej zapleten, vendar pa, če bomo imeli torej številko 7 namesto 9, bo to, namesto 9 bo to težavno, želel bi si številke 9. Charles, just... Charles, ne gre samo za to, da bomo imeli dva predstavnika zelenih, dve predstavnici posta, ne. Moj predlog je bil tak, da bi vseh devet sedežev razdelili po Dontovem sistemu če bo šlo za kakšne neuradne dogovore, morajo o tem govoriti v političnih skupinah in morajo tam najti kompromis. Mislim, da je bilo enako tudi z delovno skupino, ki smo jo ustanovili. Torej, če gre za neuradne poti, morajo o tem govoriti v politični skupini. Sicer pa imate prav, da ne more priti po najvrjodni poti do tega, da bi potem manjše skupine imele več sedežev. Tako da nas stane kar pri devet. Prav? Naslednji sestanek bo jutri. To je nekaj, kar sem že na začetku omenil. Če želite imeti kratko poročilo enega od svetov boste morali počakati na jutri, ker danes je svet Gajrk. Ob 12. bo prišel predstavnik sveta, da nas bo obvestil o novicah iz sveta. Enorni sestanek bo. Čudovi dan vam želim, sam sem imel čudovi dan, ker sem že četrtič postal danes dedek. Hvala lepa.